Zapisnik bo na voljo na naslednji seji, če ne bo uh, pripomp, uh, bomo ta zapisnik tudi eh, sprejeli. Danes sprejete akte pa bomo seveda posredovali tudi naslovnikom. Želite še enkrat besedo postopkovno? Gospod predsedujoči, moram priznati, da sem uh, resnično pretresna zaradi našega, današnjega ravnanja. Vedno ste bili zelo uh, soliden, kar zadeva uh, dajanje besede, bili ste zelo. Eh, tudi prvič. Ampak eh, resnično ne razumem, zakaj se danes vedete kot vse. To je zelo pomembna tema in eh, sploh ne razumem, zakaj je takšna tema zadnja na dnevnem redu. In vi potem še za 18 minut skrajšujete razpravo. To je popolnoma nerazumljivo in moram reči, da mi je zelo žal zaradi tega. Kolegica, zaprašujem dnevni red je pristojna konferenca predsednikov. Ja, gospod Kaputo, tudi vi dobite vize. Za dnevni red je odgovorna konferenca predsednikov. Da pa smo nekoliko prej končali, to pa je posledica tega, da v prejšnji razpravi sploh ni bilo proste razprave in zdaj moram zadeve skraševati, kajte če ne bi prišlo tudi do ne ravnovesja zaradi tega uh, eh, odkot prihajajo poslanci. Gospod Kaputo se bo zdaj pritožil, da ni bilo uravnoteženo z vidika uh, strank. Gospod Kaputo, hvala lepa, gospod predsedujoči. V bistvu me zanima samo kriterij. Dali ste besedo osmim govornikom Alde in ELS in samo ena prošnja SD je bila in nisem dobil besede. Poleg tega ste dejali, da ne boste dali besede tistim, ki so jo prej že dobili. Jaz se nisem, eh, kolega Kelly pa je že večkrat dobil besede. Tako da mislim, da gre za diskriminatorno ravnanje, ki ni dopustno. Hvala lepa. Kolega Kaputo, hvala lepa. Naj vam povem izredno takole. Na začetku sploh nihče z vrst SD ni pa se za besedo. Potem ste prišli vi gospodu Džambaskemu nisem dal besede, ker je tudi že govoril, to, dokler sem jaz bil tu danes, sem dal besedo tistim, ki še niso govorili, prav tako eh, nisem eh, dal besedo osmim predstavnikom e LS, ampak samo trem, trem predstavnikom e LS, dvema Alde, čeprav je bilo več kot deset eh, prošnjih za besed skupno. Tako da trudim se biti kar sta korekten, eh, Eh, čeprav moram tudi kolegom iz eh, lastne stranke eh, besedo kdaj pa da odreči. Zaključujem zasedanje. Hvala lepa.